vprašanje za ustni odgovor. To je naslovljeno na komisijo, nanaša se na razširitev področja uporabe poglavja 1 uredbe Brusel 2a za vključitev registriranih partnerskih skupnosti. Takoj predajam besedo kolegici Gebhardt Evelin, to je naša kolegica iz odbora Juri, Prosim, kolegica, imate pet minut. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. 18. januarja letos smo sprejeli zelo dobro odločitev na podlagi predloga komisije za priznavanje mednarodnih ločitev in uh, starševskih pravic. Zelo sem bila vesela tega predloga ker je vseboval tudi nekaj predlogov, ki sem jih zapisala v prejšnjem poročilu. To je zelo dobro, tako da bomo več pravne gotovosti, odločitve in sodbe se hitreje sprejme, še posebej, ko gre za skrnišu nad otroki. Vendar pa je predlog komisije izpustil nekaj zelo pomembnega in to je, da gre tukaj samo za zakonsko partnerske zveze med partner nezaregistrirana partnerstva. Veliko več je primerov registriranih, registriranih partnerskih skupnosti, vedno manj eh, državljanov se poroča in tudi način življenja se spreminja v Evropi in eh, komisija si pred tem zatiska oči. Tega ne moremo razumeti. Tega resnično ne moremo razumeti. Še posebej zato, ker gre za prenovo in ker naše državljanke in državljani ne vedo, zakaj gre in eh, da mi lahko sprejmemo samo oziroma spreminjamo samo tiste člene, ki jih pri tem primeru spreminja tudi komisija. Ne moremo torej poskrbeti, da bi razširili področje uporabe te uredbe na registrirane partnerske skupnosti. To je pravo nazadovanje, to je zelo staromodno tudi od komisije. Poglejte si samo številke, poglejte si različne podatke iz Eurostata, ki smo jih dobili od Evropske komisije. V Evropi je sklenjenih vedno manj zakonskih zvez, vedno več ljudi pa živi v registriranih partnerskih skupnosti. Zakaj bi državljani, ki se odločajo za registrirane partnerske skupnosti, in ne imeli enakih pravic kot zakonski partnerji. V 19 državah članicah pa so priznane registrirane partnerske skupnosti. V nekaterih primerjih so celo omogočene posvojitve v takšnih skupnostih. Zakaj torej komisija prezira, zma, želi prezreti takšne partnerske skupnosti in zakaj jih ni vključila v področje uporabe uredbe Brusel 2a. Misli komisija, da to ni potrebno? Misli, da Evropska komisija z izključitvijo registriranih partnerskih skupnosti ne povzroča nobene diskriminacije. Sama pravim, da diskriminira. In vi ste varohinja Evropske pogodbe in nediskriminacija je ena najpomembnejših točk v naših pogodbah, o kateri vedno znova razpravljamo. Zato mislim, da je treba to izključitev um, popraviti čim prej, Če se bo odločila proti, me zanima zakaj. Če se bo odločila za, me zanima kdaj. Tudi me zelo zanima, kaj menijo o tem eh, moji kolegi in kolegice iz desno usmirjenih strank, kaj ti. Pomembno je, da razpravljamo o tem vprašanju. Zakaj ne sprejemate tega, da da obstajajo registrirane partnerske odnose. Zakaj mislite, da ni potrebno nam zagotovimo enake pravice kot partner v zakonski zvezi? Komisija, vi menite, da delujete in delate v najbolj napredni uniji in mednarodni organizaciji in da moramo zakonodajo prilagoditi sodobnim časom. Zato me zelo zanima, kako boste odgovorili na to vprašanje. Kajti to, kar tukaj doživljamo pri tem primeru, je zelo nazadnjaško in mislim, da to ni sprejemljivo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa Saransi, prosim. Hvala, gospod predsednik, poslanci. Rad bi se zahvali Evropskemu parlamentu za to vprašanje glede obravnave registriranih partnerskih skupnosti v tem procesu prenovitve predloga ena uredbe Brusel 2a. Ta predlog namreč lanša reševanje čezmenjih pravnih vprašanj, ko gre za družinske zadeve. To prinaša tudi zaščito za otroke. V našem predlogu se osredotočamo na pomankljivosti glede starševske odgovornosti. Parlament je to omenjal že v preteklosti. Sedaj potrebujemo nujne ukrepe kot je parlament jasno ugotovil, ni sprememb v določbah glede zakonskih zadev. Recimo, ko gre za to možnost, da pare lahko izberejo sodišče za ločitev ali pa ko gre za istospolne partnerje ali registrirane partnerske skupnosti. Rezultati javnega posvetovanja komisije niso prinesli dovolj dokazov, da bi upravičili nujne spremembe na področju zakonskih zadev. Po naši oceni ni pravi čas za to, da bi sedaj spreminjali ta pravila. Ključni cilj uredbe Brusel 2a je, da bi v okviru te prenovitve znatno izboljšali določbe za tiste otroke, ki se soočijo s težko situacijo. To je treba nujno reševati. Vesel sem, ker imate parlament in komisija skupni cilj. Če zmejnih zadevah želimo preprečiti, da bi otroci postali tavci dolgih pravnih nesporazumov in sporov. Prav tako želimo olajšati čezmejne pravne postopke za družine preko različnih načinov, zrabo različnih sredstev, tako da bi skrajšali postopke. In eh, še nekaj, kar je zelo pomembno. Tako parlament, komisija želite zagotoviti isto raven zaščite za vse otroke. Rad bi poudaril, da smo v našem predlogu poskrbeli za to, da imamo izboljšano zaščito otrok in da to velja za vse otroke, ne glede na civilni status staršev. Ne gre za to, če so poročeni ali ne, ali če gre za registrirane partnerske skupnosti. Pri tem predlogu potrebujemo hiter dogovor, ampak zato moramo imeti na svetu soglasje in k malu bo to doseženo. Komisija je zavezana temu, da se natančno vključi v pogajanja, zato da bi lahko dosegli dobre rezultate v dobro otrok. Hvala. Ehm, Najlepša hvala. Naslednja ima beseda gospa Esteras Fragot. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Res je, prvotni in najpomnejši cilj Evropske unije je, da zagotovi prostor svobode, pravice in temeljnih soboščin. In to je pomembno tudi na področju družinskega prava v Evropski uniji. Zato smo v resoluciji, ki smo jo pripravili skupaj s kolego Zevska, vključili tudi družinsko pravo kar bi pomenilo večjo pravno gotovost za družine in bi odpravilo zamude in zaostanke pri sodnih procesih. To je tudi temelj za pravosodno sodelovanje med državami, kjer smo vključili tudi ločitve, prekinitve zakonskih zvez in pa primere deljenega skrbništva torej imamo prosti pretok resolucij, dokumentov in sodb, s tem, da vedno upoštevamo pravice mladoletnih kot najpomembnejše, kar je treba zagotoviti. Kot je, smo že slišali, 19 držav članic priznava registrirane partnerske zveze, 9 jih ne, vendar pa jih je vedno več, vedno več je otrok, ki se rodi v registriranih partnerskih skupnostih. Zato želimo zastaviti vprašanje komisiji. Mislite, da bi uredba lahko ogrozila sodelovanje? unije med pravosodnimi organi in pa zaščito mladoletnih. Najlepša hvala, gospod Vioti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. To vprašanje je zelo pomembno za evropske državljane. Pri zelo malo primerih lahko Evropska unija posega v civilno pravo držav članic, vendar pa to lahko stori preko redbe Brusel 2a, ko gre za priznavanje razsod v primeru družinskega prava in v primeru dodelitve skrbništva. V uredbi 2a niso vključeni pari, ki niso skleni zakonske zveze. Govorim tukaj predvsem o osebah iz, eh, oziroma partnerskih zvezah istega spola, ki se ne morejo poročiti v lastni državi. Imamo namreč več držav članic, Eh, kjer se to ne dovoli. Evropska unija mora zaščititi svoje državljane, še posebej pa otroke, ki se rodijo v takšnih registriranih partnerskih zvezah. Obstaja preveč vrst diskriminacije na tem področju, zato moramo to popraviti. Veliko krat govorimo o pravni državi tukaj v Evropskem parlamentu. Na brnem zasedanju vedno znova razpravljamo o tem vprašanju in na tem področju Evropska unija lahko resnično kaj stori. Gospod komisar pravi, da sedaj ni pravi čas, da bi priznali registrirane partnerske skupnosti. Ne, ravno sedaj je pravi čas. Vedno je pravi čas za to, da govorimo o pravicah naših državljanov. Gospod Jurek, Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, poslanke in poslanci. Družina monogamne zakonske zveze je, to, je temelj naše družbe. Zato mislim, da tukaj ne bi smeli posegati v to pravo samo, da bi zadostili nekaterim posameznim primerem. Gre za zasebna vprašanja, gre za prihodnost naše družbe, civilizacije in za dobrobit ljudi. Evropska komisija mora zagotoviti, da evropska, evropska politika ne bo škodila temeljnim pravicam. Torej, prihaja do primerov, ko hm, se morajo države članice same odločati v zvezi z etičnimi vprašanji, ko gre za življenje družin. Zato se mora Evropska komisija tukaj držati ob strani. Najlepša hvala, gospa Hautala. Gospod predsedajoči, eh, gospod komisar, sama se pridružujem besedam mojega kolege Viotija, da je sedaj pravi čas, da ukrepamo, moramo storiti tisto, kar tukaj vedno govorimo. Gre za pravice naše države, ne smemo zapravljati časa. Komisija je umetno zavezala roke Evropskemu parlamentu zaradi te tehnike prenovitve in to ni pravično. Uredba Brusel 2a je zastarela. Ta naj bi pripomogla k prostemu pretoku sodnih procesov na področju družinskega prava. Mislite, da ni sedaj pravi čas, da prilagodimo zakonodaje na spremembe v naši družbi? To izhaja z leta 2003. Registrirane partnerske skupnosti so že zakonsko priznane, zato moramo ukrepati. Evropska unija mora zagotoviti pravice tudi registriranih partnerskih skupnosti. Um. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Guteland. Mam. Et barnvänligt EU är... Najlepša hvala. Evropska unija, ki je prijazna do otrok, je dobra za vse. Posodobitev uredbe Brusel 2a je dobra za vse, treba je zagotoviti najboljše pogoje za naše otroke in zagotoviti pravice vsem partnerjem v registriranih zvezah. Imamo vedno več eh, ljudi, ki so rojeni v mešanih zakonih imamo tudi vedno več partnerskih registriranih skupnosti in eh, partnerjev, ki ne sklenejo zakonske zveze. Zelo zanimivo je, da gledamo, kako se vedno znova opiramo pravilom, ki bi zagotovilo boljše spoštovanje pravic mladoletnim osebam. V 19 držav članica, vključno Švedsko, že priznavajo registrirane partnerske skupnosti. Zakonska zveza se veliko krat opredeli kot zveza med moškim in žensko in to pomeni, da tukaj status otrok ni najbolj jasno zapisan. Tega ne smemo dopustiti. Komisija se sedaj ukvarja s tem, kaj storiti z resnimi partnerskimi skupnosti, kako lahko zaščitimo otroke v takšnih primerjih. bo komisija razširila področje uporabe pravic na registrirane partnerske sonosije, da se ljudje lahko resnično pritožijo na odločitve sodišč. Najlepša hvala, gospa Rajntke. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Nažalost, še vedno danes niso vse države članice uvedle možnosti istospolnih zakonskih zvez in zato imamo možnost registriranih partnerskih zvez. Dokler nimamo možnosti istospolnih zakonskih zvez, je treba zakonske zvezne resine partnerske skupnosti obravnavati enako v evropski zakonodaji. Gospod komisar, vsi argumenti, ki ste jih tukaj navedli, ne preprečujejo vključitve registriranih partnerskih zvez v uredbo. Edini argument, eh, ki ga vidim sedaj, je, da je komisija potrebna popustila pod pritiskom skrajno desnih vlad, ki ne želijo takšnih partnerskih zvez. Mi se zauzemamo za enake pravice, za enakopravnost, za nediskriminacijo v Evropski uniji in sedaj je čas, da Evropska komisija sedaj pokaže, zakaj se zauzemamo. E, pravice morajo biti enake za vse, za vse državljane v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj eh, gremo na sklop Catch the Eye. gospa petir ima besedo. odločitev komisije da bi imeli delno izvajanje uredbe je spremljiva za državljane evropske unije kajti videli smo da imamo v družinskem pravu določbe ki so dobre in to rešuje takšno občutljivo vprašanje uredba bruselj dva a svojo vsebino odloča tudi o sodbah sodišč med državami. Potem vpliva tudi na izvanje registriranih skupnosti, ki jih ne poznajo vse, vsi pravni sistemi so držav. Tako da to ne bo moglo sprejeti na svetu, kajti to bi neposredno vplivalo na nacionalna izvajanja zakonodaj na področju družin in zakonov in s tem bi kršili načelo subsidijarnosti in tudi pravno regulacijo Evropske unije. Jaz bi pozvala komisijo naj ne izvajate uredbe, kajti sicer bi imeli dvojno rabo, vez med državami bi se še povečala in te vrzeli bi bile večje. Zlasti recimo tudi pri družinah in pri posvajanju otrok moramo poenotiti zakonodajo, ne moramo pa imeti dvojnih standardov ali političnih pritiskov med državami članicami. Hvala. Grapini. Najlepša hvala. gospod komisar, tukaj ste predstavili konkretne argumente. Vidimo pa, da se družba spreminja, tudi sama poznam veliko registriranih partnerskih skupnosti, predvsem med mladimi. Uh, ti namreč eh, ne gredo na občino in sklenejo zakonsko zvezo, ampak živijo v drugačnih oblikah. Mogoče se po petih, desetih letih ločijo in če imajo otroke, potem otroci padejo čez vrzel v sistemu. Gospod komisar, niste pomislili na prilagoditev področja uporabe te uredbe, zato ker menite, da to ni potrebno. Lahko vidimo študijo, ki ste jo omenili ki vam je služila za podlago, koliko otrok živi v takšnih partnerskih skupnosti, zato da bomo resnično vedeli, o čem govorimo. Ni dovolj, da tukaj pridete in pravite, da se ni treba temu posvetiti in obstane nove potrebe. Hvala, gospod Cigorgiju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospej Gebhardt, ker je tukaj odprla zelo občutljivo vprašanje. Zelo sem presenečen, nad tem, da status otrok v registrih partnerskih skupnostih ni eh, rešeno. In Evropska komisija ne želi rešiti tega problema. Vidi se, zgleda, da ne razume tega vprašanja. Kako lahko komisija trdi, da uredba ne pokriva tega področja? in da se to vprašanje rešuje na nacionalni ravni. Mi moramo rešiti to vprašanje. Imamo namreč na tisoče otrok, ki se rodi v registriranih partnerskih zvezah. Najlepša hvala, gospa Zaborska. Namla Zaborska. Gospa Zaborska. Sorry, Mr. President. Se pravičujem, gospod predsedojoči, gospod komisar. Enako kot leta 2015, tudi danes ni soglasne podpore za to uredbo. Ko gre za vprašanja eh, družinskega prava in registrirane partnerske skupnosti. Tukaj ne bi smelo biti nobenega konflikta glede temeljnih načel družinskega prava v državih članice. Zakaj se ukvarjamo s tem vprašanjem? Razlog za to je zelo jasen, da pritisnimo na tiste države, ki imajo določeno idejo glede tega, kaj je to družinska skupnost. In te države naj ne bi podpirale sodobnih um, tendenc. Zelo sem presenečena, da sploh namenjamo čas takšnim razpravam. Najlepša hvala, gospod podpredsednik komisije, izvolite. Gospod Tansip. Uh, Mike. Hello, what are you doing? Yes. Oh, okay. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim za vašo podporo za predlog komisije in da ste izpostavili pomembna vprašanja glede vsebine tega predloga. V tej fazi komisija nima zadostnih dokazov za to, da bi spremenila določbe uredbe Brusel 2a glede zakonskih zvez. Vendar pa vse določbe glede pravice otrok veljajo za vse otroke, ne glede na status družine, v kateri živijo. Otroci so srčika te uredbe. Ločitev staršev je že tako dovolj težka za njih zato si zaslužijo sodne postopke, s katerimi bi razrešili njihovo situacijo čim prej in s katerimi bi lahko zagotovili njihove interese. Zato moramo pospešiti čezmejne primere in obravnavo teh primerov in ta pravila spremeniti čim prej in to v dobro otrok. Naj jasno povem. Some sem bil eden od pobudnikov zakonodaje glede registriranih partnerskih skupnosti in zelo sem podpiral to zakonodajo. Danes pa je naš cilj, da najprej pomagamo otrokom in to čim hitreje, kajti nahajajo se zelo v, te, v zelo težki situaciji. Slišali smo že tudi od poslancev in tudi sam sem to dejal na samem začetku, da, da pomagamo otrokom, potrebujemo soglasje v svetu. To vemo, zelo težko je doseči takšno soglasno podporo v svetu zato da bi razširili področje uporabe, zakaj bi postavljali naše otroke v težko situacijo. To je naš, moje vprašanje. Vendar pa se moram ukvarjati s temi vprašanji, s tem se popolnoma strinjam. Spoštovati moramo tudi istospolne zveze, tudi to je jasno. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. S tem je razprava zaključena.